Naslednje zasedanje bo jutri, v sredo, 26. novembra, od 9. naprej. Zapisnik je na voljo na spletni strani parlamenta. Zasedanje.